Spoštovani kolegi, žal še enkrat začenjamo svoje delo tako, da se moramo spomniti na žrtve mednarodnega terorizma. To sedaj postaja za nas, eh, žalostna, eh, realnost. Tokrat